Prej SND, ker Alde, zeleni FDN, sem dobil nekatere zahteve za spremembe za odbore in delegacije. To bo zapisano v zapisniku za to sejo. Če ne bo nobenih komentarjev, potem bodo ta imenovanja sprejeta. Naj vam povem, da po prekinitvi 17. septembra in skladno s členom 18.